predsedniki vedeli, kakšen načrt bodo morali izvajati v prihodnosti. Cavela, Najlepša hvala, gospa Cavela. S tem je razprava zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje komisije o ocenjevanju tvega nevarnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji. Gre za tako imenovane stresne teste. Prva ima besedo avtorica ustnega vprašanja, gospa Sartori. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama sem pripravila to vprašanje in sicer v imenu odbora, ki mu predsedujem. Gre torej za skupno delo, ki smo ga upravili, predvsem zaradi nesreče, do katere je prišlo 11. marca 2011. V mislih imam jedrsko elektrarno Fukushima Daiichi na Japonskem. Komisija je 5. oktobra leta 2012 objavila sporočilo o ocenjevanjih tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji. Želeli smo se seveda spomniti teh dogodkov. Več kot 19 tisoč življenj je bilo prizadetih zaradi te hude jedrske nesreče. Danes ob 14.46 po lokalnem času je na japonskem zavladala minuta molka. Še posebej pomembno je to z simboličnega vidika, da mi razpravljamo o tem vprašanju. Leta 2013 naj bi komisija predstavila nov predlog direktive o jedrski varnosti. Pri tem bo upoštevala tudi rezultate današnje razprave in resolucije, ki naj bi jo obravnavali tudi na tem zasedanju in o njej glasovali v sredo. Komisija je v, petem, v sporočilu z 5. oktobra 2012 podarila kar nekaj pomembnih elementov. Naprimer, preveriti je treba, kako se izvajajo stresni testi, kako izboljšati varnost, kajti želimo izboljšati varnost v celotnem sektorju. Poleg tega je treba upoštevati, tudi nevarnosti, ki so povezane s hranjevanjem jedrskih in odlaganjem jedrskih odpadkov. Vzpostaviti je treba tesno sodelovanje tudi na mednarodni ravni. Nažalost pa pravila z področja varnosti niso dovolj, čeprav so ključnega pomena. Izvajati je treba najboljše prakse. Pomembno je, da te stresne teste razširimo tudi na mobilne elektrarne in pa na posamezne izhodne poti izven jedrske elektrarne. Upoštevati je treba tudi naprimer bazene, kjer se uporablja izrabljeno gorivo. Poleg tega je treba bolje izobraziti in usposobiti osebe, ki delajo v jedrskih elektrarnah. V nekaterih področjih bo treba poskrbeti še za višjo varnost zagotoviti je treba ustrezne postopke, ustrezne varnostne okvire, zagotoviti je treba tudi neodvisnost organov, ki spremljajo jedrsko varnost in zagotoviti ustrezne instrumente. Preverjati je treba tudi vse podatke, ki se pojavljajo v zvezi z jedrskimi elektrarnami. Seveda vsi zelo nestrpno pričakujemo sporočilo na sestanku, 9. oktobra so koordinatorji z odbora ITRA sprejeli odločitev, da predstavijo to ustno vprašanje za komisijo. Pripravili smo tudi osnotek resolucije. Želimo si namreč, da bi upoštevali tudi mnenje našega odbora, torej mnenje parlamenta, ko boste sprejemali zakonodajne ukrepe. Te ukrepe nameravate sprejeti na področju jedrske varnosti. Kar nekaj obljub smo dali, tudi nekaj smo jih slišali, zato prosimo komisijo, da pojasni naslednje točke. Ali lahko komisija navede, do katere mere bo upoštevala rezultate stresnih testov v zakonodajnih predlogih, ki jih bo podala, še posebej v loči revizije direktive o jedrski varnosti. Zanima me tudi, kaj namerava komisija predlagati. Ali bo predlagala zavazujočo zakonodajo na področju jedrskega zavarovanja in tveganja, kako bo opredelila civilno odgovornost za jedrsko varnost. Lahko komisija pove kaj več o tem, kdaj bo podala te predloge, katere določbe namerava vključiti v zakonodajni predlog. Poleg tega me zanima, kakšne mehanizme ima na voljo komisija oziroma jih namerava predlagati za nadzor izboljšav varnosti, vključno z viri financiranja. Še zadnje vprašanje. Ali namerava komisija sprejeti dodatne ukrepe, zato da bi okrepila nacionalne regulatore, da bi okrepila njihovo neodvisnost? Pomembno je, da bodo le ti akteri izvajali predloge v postopkih in okvirje, kot je to opisano v sporočilu, ki sem ga prej omenila. Hvala lepa, gospod komisar. Najlepša hvala, gospa Sartori. Besedo ima gospod komisar Oettinger. Gospod predsedojoči, gospe in gospodje, po groznem po grozni nesreči, po cunamiju, po potresu, ki je povzročil pravo opustošenje, ogromno smrtnih žrtev in tudi katastrofalno nesrečo v jedrski elektrarni, smo takoj sprožili stresni test v Evropski uniji. torej stres ni namenjen temu, da bi ugotovili, da je v Evropi vse v redu, niti ni namenjen temu, da bi izključili kakšno jedrsko elektrarno, ampak gre za to, da ocenimo tehnično varnost več kot 100 jedrskih elektrarn v Evropski uniji. gre za trofazni test preko nacionalnih organov, ki so za to pristojni in potem preko medsebojnega ocenjanja v Evropski uniji. Torej, da medsebojno ocenjujemo v ekipi, kjer bi francozi ocenjevali v Nemčiji, avstrici v Nemčiji, v francozi v Nemčiji, avstrici v Franciji, tako dalje. Sodelujemo tudi s partnerji zunaj Evropske unije, v Švici, v Armeniji in tako dalje. In tudi tam smo opravili nekaj testov. Testi niso bili dovolj strogi v nekaterih primerjih, drugi pa preveč strogi. Mislim, da si v Parizu, Londonu ali Pragi nismo pridobili novih prijateljev. Sedaj imamo pred seboj rezultate in na podlagi teh rezultatov bomo ukrepali. Kot prvo, dogovorili smo se z nacionalnimi organi, da bomo pripravili nacionalne načrte. Tega si želijo države članice, tega si želijo zakonodajni organi, državne, nacionalne vlade, da bi pripravili nacionalne načrte na podlage rezultatov stresnih testov. S tem bi sprejeli tehnične ukrepe. Imamo tudi veliko finančnih sredstev za to, da bi jih uložili. Gre za 15 do 25 milijard evrov, toliko nas bo stala ta tehnična operacija, vendar pa gre za zelo dober cilj. Evropski svet je od nas zahteval, kar bomo z veseljem izpolnili, da bomo pripravili direktivo o jedrski varnosti. Še v aprilu bomo o tem razpravljali v komisiji in potem predstavili jasn, javnosti, kako bomo reformirali ta sektor, kakšne nove materialne ukrepe in novosti predvidevamo in kakšne novosti potrebujemo na podlagi stresnega testa v naši evropski zakonodaji. To bomo pripravili še pred evropskimi volitvami. S tem bomo nadaljevali tudi v drugi polovici leta. Posvetovali se bomo z Evropskim parlamentom, da si pridobimo vašo podporo in potem pričakujemo tudi večinsko podporo v svetu. Pripravljenost v svetu ni zato, da sprejmejo novo direktivo o jedrski varnosti, ni samo po sebi umevna. Veliko držav članic si ne želi tega, da bi Evropa postavljala varnostne standarde, ampak vidijo to področje kot področje, kjer so pristojni samo nacionalni organi, nacionalni parlamenti, vlade, ne pa Evropska unija. Evropski standardi na področju živil, transporta so standardi, ki služijo našim državljanom in ti lahko delujejo tudi na področju jedrske varnosti. Vprašali ste me, kako zgleda časovnica. Pripravili bomo do konca leta obvezujoče standarde glede varnosti. In teh standardov se, morajo, se bodo morali držati vsi. Tako bomo harmonizirali zelo raznolika pravila in normative na nacionalni ravni. Slišali smo veliko drugih zanimivih vprašanj. S komisarjem Almunijo se bova ukvarjala z pravico pristojnosti konkurenčnosti in jamstva, jamstev glede cen naših jedrskih elektrarn gre za prostovoljno, seveda, ukrepanje in gre za tržni dizajn. To je najbolj moderen izraz v tem trenutku, to lahko zagotovim. In ti ukrepi bodo delovali za elektrarne na plin in za jedrske elektrarne. tako bomo lahko dali jamstva za tarife za tiste, ki želijo uložiti v jedrsko elektrarno, naprimer v Združenem kraljestvu. In potem bomo v primerjavi s tržno ceno to razliko pokrili iz britanskega proračuna vendar pa enako pričakujem od Češke, Francije in mogoče tudi od Poljske. Tudi od Poljske. Kaj ti po izkušnjah s Finske, kjer so se stroški zvišali za 30 milijard evrov, nihče ne bo skušal vlagati v varnost v jedrskih elektrarnah. 20. maja bomo govorili v Evropskem svetu o teh vprašanjih in mislim, da smo s stresnim testom dobili opogled v podatke, ki jih prej nismo imeli z področja varnosti jedrskih elektrarn. Na podlagi tega bomo, upamo, lahko pripravili v drugi polovici leta novo direktivo o varnosti jedrskih elektrarn. No. Najlepša hvala, komisar Oettinger. Sedaj bomo nadaljevali z razpravo. Zelo smo pozni in prekoračili smo že čas. Imamo namreč kar še nekaj točk na dnevnem redu. V enajstih minutah bi morali zaključiti razpravo, zato prosim za disciplino in da se držite časovnih omejitev. Gospa Kolarska, Bobinska, ima besedo. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Stresni testi, ki se omenjajo v direktivi o jedrski varnosti, so dobrodošli. Mislim, da je to zelo čudovit primer tega, kako se komi državljani združijo, ker želijo zagotoviti varnost. Veseli smo, da se je komisija odločila uskladiti delovanje na tem področju. Mi podpiramo ta predlog, čeprav nekatere države ustrajajo na tem, da je to vprašanje samo v njihovi pristojnosti. Mi pa ustrajamo na tem, da je varnost državljanov skupno dobro. Komisija bo objavila rezultate stresnih testov in to je pomembno za tiste države, ki šele razmišljajo o tem, da bi nekoč v prihodnosti zgradile jedrske elektrarne. S tem bomo tudi pokazali, da mi upoštevamo varnostne standarde, da so takšni standardi tudi zagotovljeni. Komisijo prosim, da bolj povdari so sosedske odnose. Namreč komisar je omenil naprimer stresne teste v Ukrajini, obstajajo pa tudi nekatere druge države, ki nameravajo zgraditi ali pa že gradijo jedrske elektrarne. Stroški znajo biti zelo visoki, kar pomeni, da bi v teh državah znali porabljati bolj poceni materiali in s tem ogrozili varnost. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospa Riera Madurell za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Stresni testi so seveda pobuda brez primere in Evropa je ponovno pokazala, po kateri poti je treba hoditi. Gre seveda za prostovoljno zadevo in glede na to, da gre za prostovoljno zadevo, se mi zdi, da bi morali izraziti svojo zaskrbljenost, kot smo to povedali v naši skupini. Jedrske elektrarne v Evropski uniji so prestale stresne teste, ampak delo še ni zaključeno. Tudi današnje jedrske elektrarne je treba izboljšati, izboljšati je treba tudi varnost. Seveda je treba odpraviti vse možne grožnje. Mi smo ocenili vse jedrske elektrarne, ocenili smo vse grožnje. Ne glede na to, da smo dosegli pozitivne rezultate, pa ne smemo pozabiti, da jedrska energija še vedno seboj prinaša tudi določena tveganja. Zato moramo še naprej delati na tem, da vzpostavimo ustrezen nadzorni okvir v Evropski uniji, znotraj katerega bomo zagotavljali tudi večjo varnost in nadzor. Gospod komisar, prosim vas, govornica je bila prekinjena. Kolegin Rira. Najlepša hvala, gospa Rira Madorel. Sedaj ima besedo gospod Turmes za minuto. Gospod komisar stresni tesni, testi so pač testi, ki ste si jih zamislili vi, vendar pa nismo preskusili jedrskih elektranen v primeru turističnega napada ali letalskega napada. Videl sem resnične stresne teste in sam se bojim, da se zlorablja te teste zato, da se zavlačuje z določenimi ukrepi in zaradi tega obstaja še eno področje, ki je zelo pomembno. Zelo dobro poznate, kajti tukaj ste vi iz Baden-Württemberga. davkoplačevalci na japonskem plačujejo več kot 100 milijard evrov za odpravo posledic nesreče. Tepko pa je bankrotiral na japonskem. V Bruslju boste eh, pustili za seboj zelo pozitivno sled, če boste drzno nastopili. Ni prav, da postavimo tukaj sončne naprave, vendar pa zato nimamo nobenih zavarovanj, če pride do nesreče. Najlepša hvala, gospod Turmes. Zelo strogi moramo biti s časom. Sedaj pa ima besedo gospod Tošenovski. Gospod predsedujoči, gospod komisar, sam sem zelo zadovoljen, da so bili opravljeni stresni testi pri jedrskih elektrarnah. Vesel sem, da so bili stresni testi izpeljani na podlagi strogih standardov. Pokazali so, da so jedrske elektrarne v Evropski uniji varne. Po nesreči v Fukushimi je treba državljanom povedati, da so naše elektrarne varne, da ustrezajo standardom in da bomo to izpolnjevanje standardov v prihodnje redno preverjali. Morda bomo s tem nekoliko pomirili razborjene strasti. Vendar se mi zdi, da ta predlog ni ravno najbolj razumen. Ne vem, ali bi nadzor nad jedrskimi programi kar tako prenesli na evropsko raven, kajti s tem bi samo še povzročili dodatno birokracijo. Stresni testi so tudi pokazali, da so nacionalni nadzorni organi zelo profesionalni, da dobro delujejo, istočasno pa imajo med seboj spostavljeno zelo dobro sodelovanje, delijo si izkušnje. To je čudovit rezultat, ki so ga pokazali stresni testi. Najlepša hvala. Beseda ima gospod Paška za nameno. Predsedajoči, važeni pan komis. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Približno 130 jedrskih reaktorjev trenutno deluje in zagotavljajo nekje 34 odstotkov elektrike v Evropski uniji. Država z največjim deležem elektrike, ki se proizvaja iz jedrske energije, je Francija, nekje 75 odstotkov sledi Slovaška in Belgija. Približno tretjina elektrike v Evropi se proizvede v jedrskih elektrarnah. Zato moramo tudi razmisliti o tem, kaj je treba storiti, da bi preprečili kakršne koli hude nepravilnosti pri delovanju teh elektrarn. Stresnimi testi smo začeli lani. Ti so pokazali, da jedrskih elektrarn v Evropi iz varnostnih razlogov ni treba zapreti. So pa ti stresni testi pokazali, da je treba storiti več. Zato bi bilo dobro, če bi nam komisija povedala, kaj je treba storiti, zato da izboljšamo varnost tega energetskega sektorja. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Vilsen. Najlepša hvala. Ta napoved stresnih eh, testov je napoved bankrota mm, za jedrske elektrarne. Nesreča Fukushima je dokazala, kako zelo nevarne so te nesreče. Da resnično zaščitimo naše državljane, bi morali zapreti elektrane kot ena katano, naprimer, evra, tom in tudi Evropska unija sama se pogaja z Ukrajino za kredite za izgradno jedrskih elektraren v Ukrajino po Černobilu, po Fukushimu. Zahtevam od komisije, da izključi nov scenarij za nadaljne katastrofe. Stresni testi morajo biti prvi korak za to, da Evropska unija popolnoma zapre vse jedrske elektrarne. Najlepša hvala, gospa Vils. Sedaj pa gospod Mölcer za eno minuto. Gospod predsedajoči, imamo 130 jedrskih elektrarn v Evropski uniji, ki naj bi prestale stresni test. S tem pa nismo upoštevali terorističnih napadov in tudi drugih pomakljivstev na materialu, naprimer imamo 50 milijard evrov, ki naj bi jih namenili za popravila in obnavljanje jedrskih elektrarn. Do sedaj pa nismo upoštevali vseh možnosti in tvegan. Nobena jedrska elektrarna ni varna pred terorističnimi napadi. Jedrske elektrarne bodo morali v klu, v, upoštevati možne stroške in eh, tudi pokriti stroške za dekontaminacijo in verjetno se tudi po teh stresnih testih stadeva ne bo kaj dosti spremenjena. Najlepša hvala. S tem smo zaključili razpravo govornikov v imenu bližnje skupine. Sedaj pa nadaljujemo z razpravo. Naslednji je gospod Zeber. Najlepša hvala, gospod komisar prav imate nobenih novih prijateljev, si niste dobili v Parizu, Londonu, vendar pa ste si jih pridobili med državljani, mogoče ne v vladi. Mi vam lahko jamčimo, zato v imenu naših državljanov. Stresni testi so prav korak v pravo smer. Jedrske elektrarne so nevarne in zato so po vsej logiki tudi evropska pristojnost, ker je nesreča lahko zelo škodljiva za vse in to morajo razumeti tudi države članice. Če si pogledate vse stroške od začetka do konca, potem lahko vidimo, da je jedrska energija zelo draga. Treba je upoštevati vse možne stroške in zato sem prepričan, da lahko spodbujamo druge vire energije, ne pa to nevarno energijo. Seveda ima vsaka energija razvija svoje slabosti, vendar pa je treba omejiti negativne posledice, kot je le, le mogoče in pri jedrski energiji to ni uh, vedno mogoče. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Van Bremt. Gospa Van Bremt. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Dvoje vprašanj bi vam zastavila. To vprašanje je povezano s stresnimi ali obremenilnimi testi in pobudami, ki jih imate v pripravi. Nekateri pravijo, da je težko si razlagati rezultate stresnih testov. Pri nas, pri nas v naši državi smo imeli kar čudne rezultate in med rutinskim vzdrževanjem je bilo opaženih veliko pomankljivosti v prvem bloku ali v nekaterih elektrarnah. Zato se postavlja pod vprašaj koristnost obremenilnih testov. In zato me zanima, kako naprej s to pobudo. Kot drugo, odgovornost. To je res pomembno. Če boste s tem nadaljevali, če boste uspeli s tem, je treba zagotoviti no, varnost v jedrskih elektrarnah. Hvala. Najprej hvala, gospod Plašek. Ne musim nikomu pripomniti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, mislim, da ni treba opozarjati nikogar, da gre v prijedarski energiji za standardni del mešanice energentov. Države članice to zagotavljajo same in njihove, njihovi upravni organi so odgovorni za varnost jedrskih reaktorjev. Stresni testi v reaktorjih, o čemer govorimo danes, so bili ukrepi sprijeti po nesreči v Fukušini, ko smo želeli ponovno vrednoteti robustnost naših jedrskih elektran v ekstremnih, obremenjenih pogojih. Stresni testi ne bi smeli nikakor vplivati na standardno ocenjevanje jedrskih reaktorjev, kar se redno izvaja. Ta predlog želi preoblikovati stresne teste prav v to in predlaga novo ureditev in novo regulatorno agencijo na evropski ravni. Pozivam vas, da poskusite prenehati regulirati prav vse, kar že deluje na evropski ravni. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Flašak. Sedaj pa ima besedo gospod Cavela. Le dvoje bi želela povedati. Zagotoviti moramo da bodo tudi naše sosednje države sledile tem stresnim testom, ki smo jih vzpostavili pri nas. Pomembna razsežnost tega je, da imamo specializirano, usposobljeno osebje v državah, ki imajo jedrske elektrarne. Neseča v Fukušini je bila posledica velikih težav in veliko težav je bilo tudi zaradi pomankanja usposobljenega osebja. Verjetno se boste spomnili, da niso dovolili usposobljenim strokovnjakom iz drugih držav priti na to lokacijo. Res imamo težave s šolami in univerzami. Ponujajo premalo to vrstnega izobraževanja in kvalifikacij, ko gre za jedrsko področje. Hvala. Dank, Najlepša hvala. Besedo ima gospod Uročev. Gospodin predsedatelj, gospodin komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospod komisar. No, samo bistvo stresnih testov je dobro in mu lahko zaploskamo, zlasti kar zadeva metode in merila, ki so se uporabili ti so bili enotni. Na ta način bolje razumemo tveganja, ki jih predstavlja jedrska energija. Napake, ki so bile odkrite, pa ne smejo biti samo predmet kritik. Namreč potrjujejo dejstvo, da so bili stresni testi dobri. Deli resolucije pozivajo k ukrepom, da bi presegli neučinkovito delovanje jedrske elektran in pomankljivosti v njih. Vendar pa se ne morem strinjati z mislimi, ki bi povzročile povišanje cen energentov. Danes moramo zamrzniti cene energentov, če želimo biti konkurenčni po vsem svetu. Učiv. Najlepša hvala, gospod Uročev. Sedaj ima besedo gospod Balčitis. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Sporočilo komisije o ocenevanju tveganja in varnosti jedrskih elektran v Evropski uniji je pokazalo na številne težave. Več kot 5 milijard evrov bo treba ponovno vložiti v varnost jedrskih elektran. Evropska unija pa se trenutno sooča še z enim problemom. Jedrske elektrarne je treba razgraditi in zapreti. To pa precej stane. Načelo, ki je v veljavi zdaj, namreč, da same države članice odgovarjajo za zaprtje elektran, se nam ne zdi prevično. Posledice se bodo namreč čutile tudi prek, preko meja. Države članice pa nimajo dovolj strokovnega znanja za obravnavanje teh vprašanj, tako da moramo revidirati načela za varnost jedrskih elektrarn in spostaviti enotna načela Evropske unije. Hvala. Dank, Najlepša hvala, gospod Balčiti. Sedaj ima besedo gospa Jordan. Jedrska varnost je celovito področje in usmerjati večino pozornosti na obratovalno varnost je premalo. Potek dogodkov na Japonskem je pokazal, kako pomembno vlogo imajo za zagotavljanje jedrske varnosti strokovno in formalno močni neodvisni upravni organi. Poleg tega je izredno pomembna zasnova oziroma dizajn elektrarne. Namen stresnih testov ni bil prepoved uporabe jedrske energije. Namen tudi ni bil, da se razvijajo rezultate testov izrabi kot priložnost da se finančno izčrpa jedrske elektrarne z dodatnimi ukrepi ki jedrske varnosti ne bodo povečali zato takemu besedilu v resoluciji in amandmajih nasprotujem evropskega komisarja pa bi želela vprašati kakšna je vaša vizija o vlogi nacionalnih upravnih organov in ensraga v prihodnosti. Najlepša hvala. Sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Gospa Klas, gospod predsedujoči, gospod komisar, katastrofa in nesreča v Fukushimi je spremenila naš vidik na jedrsko energijo in jedrske elektrarne. Jedrska energija je stvar vseh, se ne omejuje samo na določeno državo članico. Nesreča lahko povzroči veliko smrtnih žrtev. Gre pa predvsem za princip cenejše energije, zato mora Evropska unija sprejeti odgovornost in pristojnost za zadevo, ki se nas tiče vseh. Zato potrebujemo sodelovanje in koordinacijo jedrska energija je zadeva, ki eh, posega čez mejo. Vemo, kaj se je zgodilo v Luksemburgu. Mi moramo eh, skupaj načrtovati in se vsi držati teh načrtov. Upam, da bomo s to rezolucijo storili korak naprej k skupni odgovornosti. Najlepša hvala, gospa Klas. Sedaj pa gospo, gospod Banki. Mikro mikrofon. Danke. Äh, az Európai Unióban működő atomerőművek átfogó kockázati... Hvala lepa za besedo. Kar se deva jedrske elektrarne, smo uspešno prestali obremenitveni test. Glavni cilj je bil videti, ali so zanesljive ali ne. Vemo, da obstajajo kar nekaj ravni za nadzor varnosti. In Varnost zagotavljajo predvsem države članice, te ukrepe, za te ukrepe so zadolžene države članice. Imamo na njih nadzor nad bloki jedrske elektrarne in imamo tudi sprotni dostop, online dostop do pomembnih podatkov. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je tudi vključena v to delo. Rezultati obremenilnih testov so pokazali, da so nacionalni organi delali odlično. Z veseljem sem ugotovil, da, ma, da je bila mađarska jedrska elektrarna med najvarnejšimi. Vendar pa ne smemo imeti še dodatne ravni zagotavljanja varnosti, saj nacionalni organi lahko dobro upravijo to delo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Banki. Zdaj pa gospod Obermajer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Varnostni sistemi niso zdržali po sunku cunamija in potresa. V Evropski uniji pa smo preverili 140 elektraren v državah članicah in videli smo, da potrebujemo milijardo evrov za to, da bi jih posodobili. Evropska unija je dejala, da želi zmanjšati delež jedrske energije in spodbujati obnovljive vire energije. Imamo veliko držav članic, kot je Nemčija, ki se je odločila za zaprtje jedrskih elektrarn. Imamo tudi vprašanje možnosti vseh možnosti nesreč v jedrskih elektrarnah, ki jih do sedaj nismo upoštevali v stresnih testih in to je treba popraviti. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Marko Najte. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, hvala, da ste prišli danes med nas in hvala za aktivno pobudo glede stresnih testov v jedrskih elektrarnah. Pozdravljam tudi delo ki je bilo upravljeno pri poročilu, upam, da bomo glasovali pozitivno oziroma v prid tem poročilu. Evropska unija zagotavlja visoke standarde in predstavlja vzor v svetu. In to tako tudi mora biti, se moramo biti vzor za jedrske elektrarne v tretjem svetu, ki morajo prav tako izvesti stresne teste. Tudi Rusija in Belorusija bi morali izvesti stresne teste. Vse je to v interesu Evropske unije. Posledice bi namreč čutili tudi v Evropski uniji. Posvetovanja z sosednjimi državami pa se trenutno ne izvajajo prav zares. Pri nas zdaj preznujemo nacionalni praznik in upamo, da bomo to lahko storili v visokih standardih jedrske varnosti. Hvala. Najlepša hvala, gospa Marko Najte, čestitam k nacionalnem prazniku. Sedaj pa gospod Mesaros. Hvala lepa. Nesreča v Fukušini nam je poslala sporočilo, da moramo redno preverjati varnost naših jedrskih elektrarn. Odpraviti moramo napačno razumevanje na tem področju. Nesreče niso tiste, ki bi nam edine morale pokazati, da potrebujemo to vrstne stresne teste. Potrebujemo celovit pristop k nadzoru. Stresni testi sicer ne pravijo, da moramo zapreti kakršno jedrsko elektrarno kar takoj, ampak pravijo, da so potrebne dodatne naložbe v jedrsko varnost. Zato, da se zagotovi visoka raven varnosti vsi potrebujemo jedrsko energijo. Na evropski ravni zagotavljamo kakšnih 20 odstotkov vse energije iz jedrskih elektrarn in bi bila velika katastrofa, če bi morali kar vse zapreti. Hvala. Mesaros. Najlepša hvala, gospod Mesaros. Za konec pa še gospod komisar Oettinger. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Rad bi se zahvalil za to strokovno razpravo in tudi za kritično obravnavo stresnega testa. Lahko pa vam povem, da smo skupaj z nacionalnimi nadzornimi organi po stresnem testu vzpostavili tesno sodelovanje in nameravam nadaljevati s tem delom, z delom Evropske skupine, delovne skupine. In skupaj z nacionalnimi organi želimo oblikovati direktivo o jedrski varnosti. Gre za pristojnost in odgovornost nacionalnih nadzornih organov. Če si pogledate, kako je strukturiran jedrski nadzor v državah članicah, v ministrstvih, zunaj ministrstv, kako zagotovijo strokovno neodvisnost, da niso odvisni od ministra, ampak gre za neodvisen nadzor, potem vidite, kako zelo močna je ta nadzorna struktura v državah članicah. V naši direktivi bomo predlagali, da zagotovimo čim večjo neodvisnost nadzornih organov in da bo to obveza držav članic. Ne želimo Evropskega organa ali Evropske agencije za nadzor varnosti jedrske energije, ampak si želimo zagotoviti čim večjo sposobnost, zmogljivost, strokovnost in neodvisnost nacionalnih nadzornih organov. Nadzor v Franciji je še posebej neodvisen in služi za zgled. V kritiki stresnega testa, testa smo slišali že kar nekaj mnen o stanju jedrskih elektrarn v Franciji. Vidimo, kako zelo varni. Kako zelo varne so te elektrarne in to dosti bolj kot karkoli prej. Torej, imamo možnost delitev pristojnosti v skladu s členom 94. Kakšno energetsko mešanico pa želijo uporabljati države članice, je odločitev in stvar nacionalnih parlamentov in držav članic. Aprila bomo pripravili predlog za direktivo o jedrski varnosti želimo vzpostaviti predlog za preprečevanje nesreč in škode pri nesrečah. Torej imamo minimalno obveznost do varnosti, ko gre do škode na evropski ravni, kjer je seveda jasno, da za to potrebujemo večino v svetu, kar pa ni avtomatično zajamčeno. V nacionalnih akcijskih načrtih imamo sedaj ukrepe, ki so vredni milijarde evrov. Samo zaradi tega je stresni test smiselen. Brez tega teh ukrepov ne bi imeli. In s temi ukrepi bomo zagotovili te visoke evropske varnostne standarde. do konca leta bomo dobili obe direktivi in do takrat upam, da bomo oblikovali zelo visoko kakovostno varnostno filozofijo v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod komisar. Dobili smo resolucijo iz odbora ITRE, s tem je razprava zaključena in glasovanje bo jutri ob 12. Sedaj imamo